il presidente predsednik dober dan kolegi in kolegice znova začenjamo s z zasedanjem najprej nekaj informacij skladno s poslovnikom sem se odločil da bom izdal sankcija proti Joanisu Lagosu, ki je motiv srečanje 29. januarja 2020. Uporabljal je žaljiv jezik in je raztrgal list papirja, ki je bil simbol neke nacionalne zastave. Sankcija je sestavljena s tem, da nima več pravice do prebivanja za sedem dni in ravno tako, tako se ga začasno izključi v pridelu parlamenta in odborov eh, za štiri dni, sicer z začetkom danes, današnjega dne. Seveda je bilo to odločitev že sporočena um, temu interesiranemu, zainteresirani osebi, ki se lahko pritoži pri uh, uradu predsednika skladko, skladno z poslovnikom. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen, ima kdo kakšne pripombe, ni nobenih pripomb in torej je zapisnik sprejet. Današnje zasedanje ima na, <clears throat> torej imamo na vrsti Evropsko centralno banko in sicer poročilo Kosta Samavridesa, letno poročilo za leto 2018 besedo, takoj predajam poročevalcu in sicer gospodu Maridesu. In v dvorani pozdravljam gospod Lagard in komisarja Dombrovskega. Dobar dan obema. Gospod Mavrides, izvolite, imate besedo. Thank you, Mr. President. Hvala, predsednik. Grem takoj kar na poročilo. To poročilo odraža dobre odnose, ki jih ima parlament z Evropsko centralno banko. Pravzaprav je takšno poročilo glavni instrument, da spoh pokažemo, kakšno je naše stališče do politik ECB-ja, zlasti, ko gre za krepitev evroobmočja in druge, drugih politik glede določanja cen. Sveda je čas pomemben. To poročilo je prvo v novem mandatu po izvolitvi nove predsednice ECB-ja in kot je predsednik rekel, smo zelo veseli, da ste danes z nami tu, gospa Lagar. Poročilo se osredotoča na pregled sedanjih politike ECB-ja, na prihodnjo monetarno politiko, dejavnosti, ki se nanaša na podnebne spremembe in tudi na to, da bi imeli močnejšo globalno vlogo evra. Glede monetarne politike in dejavnosti ECB-ja v lanskem letu 2019 smo preučili, kako je to vplivalo na evroobmočje. Pozdravljamo vašo vlogo pri stabilizaciji evra. Imamo tudi nestandardne monetarne politike, ki jih ECB sprejela, zato da bi izboljšali pogoje financiranja in zato da bi lahko strnili donos vsega, po različnih razredih. Potem podarjamo tudi to, da nizke obresti prinašajo več priložnosti za potrošnike, za podjetja, majhna in srednje velika podjetja, za tiste, ki jemljajo posojila. Vsi lahko izkoristijo to, da je gospodarstvo močnejše, da je manj brezposelnosti in da je cenejše vzeti posojilo. Ampak vseeno pa je treba preučiti tveganja pri bilancah kajti imamo tudi inflacijo in treba je paziti na posledice tudi na pokojninske scheme. Ampak smo nekoliko zaskrbljeni, kajti po kratki uživitvi gospodarstva imamo zdaj počasnjeno rast v območju evra, ta znaša 1,1 odstotka BDP-ja, potrebujemo dobre pogoje likvidnosti. Potrebujemo trajnostno rast, ampak tega ne bomo dosegli le z monetarno politiko. Potrebujemo tudi dobro fiskalno politiko, ki bo spremljala monetarno. Strinjamo se tudi z izjavo predsednice Lagarde, da sedaj pregled okvira monetarne politike prihaja v pravem času. Potrebujemo javno posvetovanje in pri pregledu je v to treba vključiti tudi parlament. V tem poročilu vidimo še nekaj pomembnega. Strokovna skupina za pregled CB-ja je ugotovila, da imamo kar nekaj nesoglasi med oživitvijo trga dela, kajti stopnja brezposelnosti augusta lani je znašala 6,2 odstotka Evropske unije in 7,4 odstotka v Evropmočju in to so najniže stopnje od julija 2008. Ampak ta nizka brezposobnost pa se ni odrazila v rasti plač. Krepitev evra je zelo pomembna tudi pri vlogi evroobmočja, ampak zato potrebujemo dobre pogoje. Treba je poglobiti Evropsko monetarno unijo, treba je tudi zaključiti bančno unijo z evropsko schemo depozitov. In tu je treba še posebej poudariti boj proti podnebnim spremembam, zlasti pri izvajanju pariškega sporazuma. Podarili bi tudi to, da ECB mora spoštovati pariški dogovor in to je treba odraziti na tak način, da se pač izvajajo okoljska, socialna in druga merila za upravljanje takšnih politik. Potem imamo tudi druge vidike pri teh politikah, tudi ko gre za Brexit, kapitalsko unijo, kriptovalute. Treba je imeti močne regulativne okvire, kajti to je zelo pomembno za mikropodjetja, za majhna, srednje velika podjetja. Dostop do posojil je zelo pomemben za realno gospodarstvo. Glede odgovornosti, seveda pozdravljamo to, da je bilo več odgovornosti za časa predsedstva Marija Dragija in poudarjamo, da potrebujemo še več odgovornosti, več odprtosti pri sedanji predsednici. In še nekaj na koncu. Potrebujemo takšno monetarno politiko, ki bo dobro oblikovana, ampak tudi državljanom moramo sporočiti, zakaj gre, kajti razumeti morajo, kako pomembna je ta politika za njihova življenja. Hvala vsem poročevalcem v senci za konstruktivno in dobro sodelovanje v času pogajanj in res menim, da imamo v obeh hišah skupne cilje, tako v parlamentu kot v ECB-ju. In to je bil tudi moj glavni cilj, ko sem sestavil to poročilo, da bi izboljšali življenje naših državljanov, da bi dosegli pravo gospodarsko konvergenco in da bi okrepili vlogo Evropske unije, ker je to naš skupni dom. Hvala, predsednik. Hvala poročevalcu Mavridesu, sedaj pa ima besedo predsednica ECB, gospa Lagarde. Hvala lepa, predsednik. Gospod predsednik, gospod podpredsednik komisije, gospod Maurides, poslanke in poslanci. Zelo sem vesela, ker sem lahko prvič na plenarnem zasedanju, ker lahko obravnavam osnutek resolucije o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018. Neodvisnost in odgovornost sta dve platiste medalje. Eno ne more obstajati brez drugega pri nas. Zato je odnos s parlamentom tako zelo pomemben za nas. Letno poročilo Evropske centralne banke je v srču tih odnosov. To vidimo tudi v resoluciji parlamenta in povratnih informacij. To odraža dober dialog med obema institucijama. Evropski centralni banki sem se pridružila pred stotimi dnevi. In zato me ta resolucija še posebej zanima. In ko sem jo brala, me je nekaj presenetilo. Vidim, da imamo veliko stičnih točk tu pri oceni tega, kakšni so izzivi v območju. In sedaj, ko sem poslušala vas, gospod poročevalec, sem imela iste občutke, da je veliko stičnih točk pri tem, kako to vidimo. Zato potrebujemo nadaljni dialog. Danes bi se rada osredotočila na dva glavna pomisleka, ki tu izstopata v snutku resolucije. Najprej to, kakšna je vloga monetarne politike v sedanjem gospodarskem okolju in drugo, kakšni so strukturni izzivi, s katerimi se soočajo gospodarstva v evroobmočju. Rast v evroobmočju se je upočasnila In to se je začelo že na začetku leta 2018 zaradi manjše svetovne trgovine in ker je več negotovosti na svetovni ravni. Zmerna rast je tudi ošibila rast cen, inflacija je pod srednjeročnimi cilji. To je kontekst, takšno je ozadje, zato je naš upravni odbor v banki deloval predvsej odločno, da bi dosegli stabilizacijo cen. To je mandant, ki ga imamo po pogodbi ECB-ja. Monetarna politika ECB-ja se že vse od leta 2014 zanaša na štiri vidike. Torej od leta 2014. To, da imamo negativno politično stopnjo, da imamo nakup premožen, da imamo smernice za prihodnost in da imamo ciljne ukrepe, ko gre za posojila. S temi ukrepi smo lahko ohranili dobre pogoje za posojanje, podprli smo odpornost domačih gospodarstv, zlasti v sedanjem obdobju. V nedavnem obdobju smo zaščitili naša gospodarstva pred močnimi svetovnimi vetrovi. Podprli smo rast, ustvarili več delovnih mest. Plače so zrasle za državljane v evroobmočju. Kot ste pravkar omenili, gospod poročevalec, imamo brezposelnost v evroobmočju, ki znaša 7,4 odstotka in to je najnižja raven od maja 2008. Omenjate tudi plače. Plače so se povečale. Poprečno ogledano so se povečale za 2,5 odstotka v prvih treh četrtletjih lanskega leta. To je znatno nad dogoročnim poprečjem torej 2,5 odstotno povečanje plač smo videli. Ampak monetarna politika ne more in ne sme biti edina rešitev. Dlje, ko imamo ukrepe, večje je tveganje, da bodo stranski učinki večji. Vsi se zavedamo tega, da če imamo nizke obresne mere, to vpliva na vrčevanje, na prihodke, na oceno premoženja, na to, koliko tveganj imamo, in na, to vpliva tudi na cene hiš. Treba je vplivati na te stranske učinke, da ne bodo stranski učinki bolj negativni, kot pa pozitivni učinki naših meril pri dajanju posojil. In tu gre za ustvarjanje delovnih mest in gre za plače. No, to je bilo pomembno, ko je upravni odbor odločal o novem sistemu za poplačilo rezerv, ki so v bankah, v evrosistemu. To je ta tirni sistem, ki smo ga uvedli, ta zelo znani sistem. Potem imamo tudi druga področja, fiskalne ukrepe, imamo strukturne politike. Tudi to je pomembno. S temi politikami lahko spodbudimo gospodarsko rast, lahko dvignemo rast in s tem lahko poudarimo učinkovitost naših ukrepov. In res je, ko so obrestne mire nizke, je lahko fiskalna politika izjemno učinkovita. Z njo lahko podpremo gospodarsko rast v evroobmočju, s tem pa lahko tudi omilimo pritiske cen in lahko povečamo obrestne mire. Evropski zeleni dogovor, ki je pomemben pri prehajanju na zeleno politiko, vpliva na to, da imamo močnejšo, bolj trajnostno rast tudi na nacionalnih ravnih. Osnutek poročila o ECB v parlamentu omenja tri strukturne vidike razvoja v našem okolju delovanja. Digitalizacijo omenjate, podnebne spremembe in institucionalno arhitekturo EMU. In uh, imam še nekaj časa na voljo, zato bi nakratko obravnavala te tri zive. Najprej digitalizacija skupaj s podnebnimi spremembami. To ni produkt Evrope. To so globalni pojavi in ne bodo čakali nas, da se bomo mi pripravili na to. Ti pojavi bodo vplivali na nas, če bomo mi pripravljeni na to ali ne. Zato se moramo pripraviti po najboljših močeh. In v tom obdobju ECB ocenjuje posledice tehnološkega razvoja tudi pri plačilnih storitvah in pri finančni stabilnosti in to tudi aktivno prispeva k takšnim inovacijam. Zato smo oblikovali Evropsko namensko skupino januarja, da bi preučila izzive in priložnosti, ki so povezane z različnimi potencijali digitalne valute ECB, da bi preizkusili, kako bi to sploh delovalo v praksi. Želimo oceniti predvsem to, če bi digitalna valuta naše banke eh, lahko prinesla dodano vrednost za javnost – in če bi s tem lahko podprli cilje naše banke. Imamo tudi pet drugih centralnih bank, imamo tudi mednarodno banko, ki sodeluje pri tem. Vsi skupaj bomo ocenili čezmejno rabo takšnih digitalnih valut. Potem moramo pospešiti naše ukrepe pri podnebnih spremembah. In ne samo zato, ker nam je mar za to, ker smo državljani, ampak tako kot pri digitalizaciji, tudi podnebne spremembe vplivajo na kontekst delovanja centralne banke. To je treba vedno bolj upoštevati tudi pri naših politikah, pri naših delovanjih. ECB je že šla v to smer. Najprej delamo na tem, da bi razširili znanje o gospodarskih posledicah podnebnih sprememb, da bi poskrbeli za to, da bi poskrbeli za to, da so učinki bolje odraženi v gospodarskih analizah, naših modelih in napovedih. Vseh metodah, ki jih imamo za napovedi drugič, preko nalog finančne stabilnosti ECB ocenjuje stabilnostna tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, zato da bi lahko šli na oglično neutralno gospodarstvo. S tem bomo lahko preverili, kako dobro bančni sektor v območju lahko vzdrži takšne pritiske zaradi podnebnih sprememb. Na koncu je ECB sprejela ukrepe, da bi uskladila svoje naložbene odločitve s cili pariškega dogovora. Recimo, to se je pokazalo pri našem pokojninskem skladu, kajti odločili smo se, da bomo šli na nizkooglični indeks in bomo preučili, kako delovati tudi na trgu. Upravni odbor ECB-ja je prejšnji mesec začel pregledovati tudi to, kako hitro digitalizacija vpliva na stabilizacijo skupaj s podnebnimi spremembami. Pravčujemo, kako so finančne strukture spremenile delovanje monetarne politike. Strateški pregled, ki smo ga začeli izvajati, bo preučil vse vidike našega okvira. Preučiti moramo vse, kako doseči najboljše rezultate pri mandatu stabilnosti cen za vse evropske državljane. V tem procesu se bomo posvetovali z javnostjo, poslušali bomo mnenja, pričakovanja državljanov, vse pomislike in zelo odprtega duha bomo pri upoštevanju vseh teh mnen. Sveda bomo tesno sodelovali tudi s tistimi, ki sedijo v vaših parlamentih, in ki se neposredno zanimajo za vse te teme. Mi smo že začeli s tem delom. No, doslej sem omenjala le ECB, ampak treba je prepoznati, da sta digitalizacija skupaj s podnebnimi spremembami nekaj, kar je globalno, to vpliva na vse nas. Ampak Evropska unija je tu idealno položaju, da se lahko sooči s temi izzivi. Potrebujemo konkurenčne spodbude na globalni ravni. To je velik potencial za gospodarsko rast. Evropska unija lahko izkoristi ta potencial, lahko oblikuje učinkovito in dobro odzivanje na te izzive, s katerimi se soočamo. Ampak tu vidimo še en pomemben stebr v vse bolj globalnem svetu. Evropska monetarna unija ne sme biti pozabljena na tem procesu. Vloga Evropskega parlamenta je tu zelo pomembna. Vi ste so zakonodajalci in tega ne smemo podcenjevati. V zadnjih letih se je evropska arhitektura znatno spremenila in napredovala, ampak kot veste, tu še vedno pogrešamo nekaj bistvenih vidikov, ki niso celoviti, kar pomeni, da ne moremo imeti potencijala za evropske državljane. Zato je ECB zelo aktivna tu govorimo o tem, da bi zaključili emo, da imamo tako ekonomsko kot monetarno unijo. In zelo na hitro bi rada spomnila še, kaj to pomeni. To pomeni zaključno bančno unijo, da imamo tudi depozitve jamstvene scheme, potem imamo kapitalsko unijo, tako da lahko financiramo, vlagamo produktivne uporabnike in tu gre tudi za stabilizacijo, ki je zelo pomembna priombrami takrat, ko imamo šoke. Potrebujemo bolj odporno emo s vsemi temi vidiki, s tem, da bomo le zaščitili naših standardov glede eh, na globalno okolje, ampak s tem lahko podpremo tudi vpliv Evrope na svetu. Evro lahko postane bolj privlačna valuta po vsem svetu. Naj zaključim in osvetlim skupni značaj vseh teh izzivov. To, kar sem že omenila, pomeni, da moramo vsi delovati skupaj, zato da bi Evropska unija bila dobra za vse državljane. Tako je CB, ki je pripravljen sodelovati v okviru mandata, kot sem rekla, so ti izzivi globalnega značaja in to pomeni, da moramo imeti nenihni dialog med ECB in parlamentom. In zato se res veselim izmenjave mnen danes popovdne. Hvala lepa. Grazie. <clears throat> Grazie, predsednik. Najlepše hvala, predsednica Lagarde. Eh, podpredsednik Dobrovski, izvolite, imate besedo. Eh, Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, predsednica Evropske centralne banke, poslanke in poslanci. Veliko veselje mi je, da sem z vami tukaj danes, da lahko razpravljamo o letnem poročilu, ki ga je predstavila Kristin Lagarde. Evropska centralna banka je 23. januarja objavila pregled strateškega načrta in rad bi se zahvalil Kostasu Mavridisu, poročevalcu in tudi odboru Ekon za upravljeno delo. Komisija se večinoma strinja z zapisanim v poročilu. Poudariti je treba neodvisnost na področju monetarne unije, kar zadeva evropske cenameke. To je ključnega pomena za zagotavljanje stabilnosti valute. Pomembno je zagotoviti neodvisnost in tudi demokratični nadzor Evropske centralne banke. Komisija meni, da monetarna politika sama ni dovolj za doseganje rasti in stabilnosti. Potrebujemo tudi strukturne reforme v evroobmočju in tudi primerno fiskalno politiko. To je zelo pomembno za evropsko gospodarstvo. Istočasno namreč poteka počasnejša gospodarska rast. To je povezano tudi z večjo negotovostjo mm, na področju trgovinske politike med drugim. Naj povdarim elemente v poročilu, ki so pomembni za komisijo. Prvič, komisija je postavila kot prednostno nalogo, doseganje oglično neutralnega gospodarstva znotraj zelenega dogovora. Zeleni dogovor vključuje zakonodajo, standardizacijo, naložbe, na, eh, dialog eh, z socialnimi partnerji in nacionalne programe. V kontekstu zelenega dogovora se strinjamo z sklepi Evropske centralne banke, da imamo finančne, finančne tveganja, ki so povezana s eh, okoljsko trans in naložbami, če ne dosežemo ustreznega ocenjevanja. Naš cilj je, da sprejmemo novo finančno strategijo, ki bomo sprejeli aprila, s čimer želimo izboljšati upravljanje s finančnimi tveganji in z integriranjem v fiskalni sistem. Želimo tudi preučiti možnosti zelenih obveznic, zelenih eh, standardov za trajnostne naložbe. Pregled eh, našega okvira za upravljanje, finančno upravljanje bo poskrbel za pregled vzdržnosti naših pravil. Stabilnost je nujno potrebna za ustvarjanje delovnih mest in za gospodarsko rast. Potrebujemo pa tudi nov okrepljen okvir za to, da bo bolj učinkovit. Potrebujemo tudi zaključek kapitalske unije in tudi bančne unije, vključno s tem, da bi vzpostavili evropsko schemo za jamstvo naložb. Komisija pozdravlja želje Evropskega parlamenta za sodelovanje z ECB in z drugimi relevantnimi deležniki. Komisija je že začela z delom na področju plačilne nesposobnosti in upravljanja s tveganjem. Želimo tudi zaključiti naš okvir za krizno upravljanje. Tretjič, rad bi povdaril tudi naše delo na področju plačil in kriptosredstev. Rad bi se zahvalil ECB na področju plačilne infrastrukture, ta je namreč nujno potrebno za takošna plačila v Evropski uniji. Pozdravljam tudi to, da ECB preučuje digitalno valuto za ECB, zato da bi dobili hitrejša in bolj učinkovita plačila. Prepričan sem, da bo današnja razprava zelo konstruktivna in živahna in da bomo skupaj vzpostavili konstruktivni dialog med vsemi tremi inštitucijami in ga tudi nadaljevali, kar smo začeli v prejšnji sklic. Hvala podpredsednik eh, Dobrovski, sedaj pa ima v imenu ELS eh, besedo gospod Ferber. Prav. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa predsednica, gospod podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Gospa Lagarde, dobro razumete nemško? Torej, najlepša hvala, gospa Lagarde, da ste danes tukaj z nami. In to prvič, potem, ko ste zasedeli mesto predsedujoče v Evropski centralni banki. Poročilo smo pripravili v našem odboru in eh, V tem smo povdarili, da naša naloga ni samo poskrbeti za stabilnost naše valute, ampak tudi za konstruktivni dialog in zahvaljujemo se vam, da ste nam to potrdili na predstavitvi. Torej, vi ste želeli državam članicam zagotoviti čas, ki naj bi ga države članice izkoristili za sprejetje odločitev. Predstavili ste nam novo monetarno strategijo. V tem fazi potekajo razprave znotraj Evropske centralne politike in da zaradi te razprave niste postavili ob stran ukrepov na področju monetarne politike, kajti zagotoviti moramo stabilnost in To je povezano s podaljšano fazo nizkih obrestnih mer. Zelo sem vesel, da ste omenili to, da želite premisliti o možnosti digitalne valute v Evropski centralni banki. Ta naj bi bila proti vtež digitalni valuti, ki jo uvaja Facebook. Najlepša hvala, gospod Ferber. Sedaj pa ima besedo gospod Fernandez. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa predsednica, gospod podpredsednik. Najprej bi se rad zahvalil za svež veter, ki je zavel, ko je predsednica zasedla svoje mesto v Evropski centralni banki. Vendar pa smo zelo daleč od tega, da bi dosegli mandat Evropske centralne banke in ne kaže, da bomo inflacijo zelo kmalo zaustavili pri dveh odstotkih. Zato, gospa predsednica, mislim, da potrebujemo nove finančne inštrumente, nove politike za to, da dosežemo inflacijo, ki smo si jo zastavili kot cilj. Zato tudi želimo ponuditi fiskalno podporo za določene inflacijske stopnje. Zato vas podpiramo pri novih inštrumentih, novih ukrepih, zato da boste lahko izvajali svoje naloge in svoje delo v ECB. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Garikano. Najlepša hvala, gospod Garikano predsedujoči, gospod Dobrovskis, pozdravljena gospa Lagard. Najprej bi se rad zahvalil Kostasu Mavridesu za odlično poročilo. Kot vidite, gospa Lagard, na zelo skrbi eh, za ključevanje naše bančne unije. Zelo sem vesel, da gospod Dobrovskis želi to doseči čim prej. Zelo pa sem zadovoljen z vašo vizijo, ki ste jo tukaj predstavili. Mi menimo, da imamo še vedno veliko bank, ki so odvisne od ene same države članice, od njenega gospodarstva. V bančni uniji imamo namreč tri stebre. Prvi steber je postaven, drugi steber je postavljen, vendar pa še ne deluje in ne more rešiti večine propadajočih bank. In tretji steber, um, jamstvo, ma, jamstvena schema za naložbe še ni vzpostavljen. Mi potrebujemo to načelo reševanja bank in na tem področju mora komisija opraviti veliko dela. Pri tem vas spodbujamo. Vem, da je z političnega vidika to težko. Evropski parlament vas pri tem podpira in gospa Lagarde, gospod Dombrovski, mi od vas pričakujemo vso podporo in pomoč. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod uh, Gunnar Beck. Gospa predsednica, kolegi in kolegi. S tem letnim poročilom mi ocenjujemo delo Marija Dragija. Mi naj bi inflacijo zvišali zato, da bi lahko natisnili več denarja. Marijo Dragi je natisnil več denarja kot kdorkoli prej od leta 1925. ECB je um, obljubila 40-odstotno povečanje gospodarstva, vendar pa tega nismo dosegli. Leta 2009 eh, je bilo evropsko gospodarstvo dosti večje od ameriškega. Tudi finančna kriza je ZDA prizadela huje kot nas. Leta 2018 pa je Evropa imela več eh, prebivalstva, vendar manjše gospodarstvo. Brezposobnost med mladimi je v Evropski uniji dosegla 35 odstotkov. V Nemčiji pa vidimo, da pokojninski skladi izginjajo. Mari Dragi je ukrepal, vendar pa v korist komu? tistim najbogatejšim in drugič podprl je eh, države, ki imajo negativne obrestne mere in brez njegove politike Merklavi ne bi uspelo to, kar je. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Jakelunas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednic, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Mavridisu za opravljeno poročilo, da je v poročilo vključil vsa stališča vseh političnih skupin in da ste zapisali to, kar si mi predstavljamo kot mandat Evropske centralne banke. Gospa Lagarde, ko smo vam zastavili vprašanje O vaši monetarni politiki pravite, da morate delovati počasneje in previdno. Gospod Dombrovski je tudi povdaril, da je projekt digitalne valute zelo pomemben. Tega podpiramo tudi mi v Evropskem parlamentu. Verjetno bomo morali zopet odpreti razpravo o infrastrukturi za eh, finančne inštrumente. Mogoče mandat ni bil najbolj jasen strani evropskih inštitucij, vendar pa če smo resni, kar zadeva bančno unijo in kapitalsko unijo in če želimo finančni sektor, ki bi podprl gospodarstvo in ki bi služil ljudem, potem moramo zopet odpreti to razpravo. Pozdravljam vašo deležbo v tej razpravi in Evropski parlament in komisija sta pripravljeni na to razpravo. Najlepša hvala. Gospod Van Overtveld. Najlepša hvala, gospa predsednica. Stabilnost cen je ena največjih prioritet Evropske centralne banke. Te stabilnosti je brez finančne stabilnosti ne moremo imeti. To je predpogoj za stabilnost cen. Kaj pa se dogaja po svetu in v Evropi? Evropi. Vidimo nizke obrestne mere, eh, zelo trda, trde pogoje, kar zadeva posojila, um, bančništvo v senci. Um, neustrezne ocene sredstva in pa vedno hujši dolg. Če si to pogledate, vidite, da obstaja velik pritisk na finančno stabilnost. Nekonvencionalne monetarne politike so prispevale k razvoju teh dogodkov in zato menim, da moramo še enkrat dobro premisliti vse skupaj. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Papa Dimulis. Najlepša hvala. Gospa Lagarde, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu, tudi vi, gospod Dombrovski, dobrodošli. V Evropskem parlamentu smo najbolj zaskrbljeni zaradi vprašanja, o tem ne govorimo. Najbolj nas skrbi dela v svetu, v državah članicah. Zaradi tega je bančna unija zablokirana. Svet jo blokira, zaradi kaj ti Evropska centralna banka lahko nekaj zahteva zahteva, eh, večina v Evropskem parlamentu tudi, komisija to predlaga, potem pa vse skupaj obtiči na svetu. Ne bojimo se gospodarske upočasnitve rasti, ampak se bojimo nove finančne krize. ZDA e si je pomogla od finančne krize. Mi pa še vedno govorimo o okrepljenem gospodarskem upravljanju za poglabljanje monetarne unije in da bo evroobmočje okrepljeno. Tega nimamo, to pogrešamo. Potrebujemo tudi finančne inštrumente za izvajanje zelenega dogovora. Svet želi oklestiti nov proračun, nov večletni finančni okvir. Sredstva pa potrebujemo za naložbe, za to, da vlagamo v op krizno upravljanje, v trajnostne naložbe. Zato um, moramo skupaj pogledati, kaj lahko storimo za to, da bomo spremenili ravnanje v svetu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Džonkjus. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot piše v poročilu Evropa, dosti več kot samo monetarna unija in inštrument. Če pa želimo, da evro postane valuta z rezervami, potem se moramo lotiti vzroka za te težave. Dolgotrajna stabilnost evra kot valute je odvisna od tega, če Evropska centralna banka lahko odpravi geografske in strukturne razlike v državah članicah in med državami članicami. In te razlike se odražajo tudi v razliki v plačah v novih in starih državah članicah. Te razlike Neenakost in ta neravnovesja vplivajo ne samo na konkurenčnost, ampak tudi na stopnjo zaposlenosti med mladimi in tudi na preseljevanje mladih in preseljevanje delovne sile v Evropi. Potrebujemo fiskalne politike, ne samo monetarno politiko, potrebujemo nove ukrepe za boj proti korupciji, zato da bomo resnično odpravili razlike v plačilu med državami članicami najlepša. Hvala, sedaj pa gospa Pietikajnen. Like Želela bi se vam najtopleje zahvaliti za vaše vodstvo ECB-ja in da ste končno sprejeli okoljska vprašanja eh, in da jih smatrate za ekonomska tveganja in za tveganja finančne stabilnosti in kot sistematični, sistemsko tveganje. Zelo sem vesela, da boste to upisali v svojo strategijo in tega se zelo veselim. Upam, da se bo to odražalo tudi v vseh tržnih operacijah ECB. In da se bo to uh, uporabilo v prid okolju. Vesela sem tudi, da komisija de, pospešeno deluje pri svežnju za trajnostne ukrepe in prosim, da zagotovite, da indikatorji in, uh, in da so vsi sistemi uh, usklajeni in da se povsod uporablja ista metodologija v vseh institucijah. Tako bomo resnično vedeli, kaj počnemo. Najlepša hvala tudi za to, da se, da se držali časa. Sedaj dobi besedo gospa Tinali. Micro, please, madam. Okay. Thank you. Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo v Evropskem parlamentu podpira politiko ECB in priznava, da ukrepi, ki so bili sprejeti, so skladni z mandatom in da delujejo za ohranjanje evropskega območja in obrambo pred deflacijo in da gre tukaj za ekonomsko okrevanja. In uh, mislim, da če bi imeli drugačno politiko, bi bili sedaj v slabšem polož položaju. Veliko izzivov, ki so pred nami, pa je novih in potrebni so nove ino inovacije pri monetarni politiki. Omenili ste jih kar nekaj, gospa Lagarde, digitalizacija, podnebne spremembe. Sama bi dodala tudi ekonomske neenakosti. In vse to bo vplivalo, strukturno vplivalo na delovanje ekonomije. Uh, vplivalo obrobo na finančno stabilnost in učinkovitost monetarne politike. Zato, da bi ECB eh, e mm, dosegla svoj cilj eh, mm, stabilnostni cel, mora ECB um, ugotoviti, kako bo vse to vplivalo na podjetja, na gospodinstva in na finančne institucije. Mora imeti torej analitične sposobnosti za to, da bo to ugotovila in mi bomo z veseljem odigrali svojo vlogo. Hvala cher collègue hvala predsednik dragi kolegi gospa lagarde hvala da ste tu hvala poročevalcu za odlično poročilo mi se strinjamo z vami predsednica glede zmerne rasti gospodarstva tu je veliko izzivo za gospodarstvo mi neposredno zastopamo evropske državljane in vidimo bojazni vse povsod uh, med državljani zaradi plač, potrošnje, cen nastanitev v določenih regijah, cene se višajo, gospodarska rast se niža, na kitajskem brexit slabo vpliva na gospodarstvo. Torej, to je obdobje negotovosti, imamo pa tudi digitalizacijo, podnebne spremembe. Tako da sem vesela vaše dejavnosti, ko gre za revidiranje monetarne politike, kajti vključiti morate vse te spremembe. Veliko je izzivov, tem novem načrtu imate kar nekaj smernic, potrebujemo pravi napredek, pravi napredek, potrebujemo več žensk na odgovornih položajih. Potem moramo to poštevati tudi pri monetarni politiki, pri kriptovalutah. Učinkovito se moramo boriti proti pranju denarja, financiranju. Potrebujemo mednarodno dimenzijo evra, zlasti pri rezervah. In pri tej strategiji, predsednica, sem vesela dialoga, odprtosti vse to, kar ste si vi zadali sedaj pri prvi razpravi v parlamentu, pozdravljam javno posvetovanje, ki ga boste imeli, kolegica, prosim, s civilno družbo in upam, da bomo lahko sodelovali. Hvala. Kolegica Laporte, hvala. Predsednik, predsednica Lagarde, znani ste po tem, da ste zelo modri, zlasti ko gre za protislovja. To je jasno in to bo zelo pomembno pri tej vaši novi vlogi kot predsednice ECB. Pri monetarni politiki gre za takšne protislovja, zlasti ko imamo brezposelnost in se drugo. Vaš predhodnik Mario Draghi je sprejemal veliko nekonvencionalnih ukrepov in to prinese lahko veliko slabih strani, kajti imamo lahko več špekulacij. Treba je standardizirati to monetarno politiko, sicer bo to še bolj ošibilo gospodarstvo. Kako najti izhod iz slepe ulice? To se treba vprašati, kot ste rekli. ECB mora biti neodvisna. Vi ste rekli, da želite rešiti podnebne spremembe, to so vaše prioritete, menda. Potrebujemo bolj zeleno banko, ampak tudi bolj politično banko. Ampak Treba se vprašati, kako bo to vplivalo na status bank, zlasti v odnosu do suverenosti držav članic. Ali razumete in upoštevate vse ta protislovja? Hvala, predsednica. No. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Sven Gigol. Frau Lagarde. Gospa Lagarde, gospa predsednica. Najlepša hvala za vaše besede. Lepo vas je videti med nami. Tudi Sam bi rad povdaril, tako kot moji predhodniki, da preučite možnost kriptovalute oziroma digitalne valute in eh, priložnosti, ki jih ponuja kriptosvet. Evropska centralna banka, ki bi poskrbela za neposredna plačila v kripto obliki, bi lahko poskrbela za to, da bi za naše državljane finančne storitve postale cenejše digitalne valute ne bodo prostor za kriminalce, tako kot sedaj. In eh, digitalne valute ne smejo priti v roke multinacionalk. Zato lahko vi poskrbite, da bo Evropska centralna banka ponudila prednost našim državljanom eh, tako, da bo dala na voljo nove tehnologije in eh, digitalne valute za naše državljane. Ja, Najlepša hvala, gospod Kigol, sedaj pa uh, gospod Pedičin predsednica Lagarde, mi ne bomo podprli te resolucije Evropskega parlamenta o letnem poročilu BCE. Niso dovolj dobri nameni, da se želimo boriti proti podnebnim spremembem, zato da bi rešili BCE in, eh, in povedali torej, da ne deluje in eh, Brexit in druge negotovosti ne opravičujejo zmanjšanje BDP-ja, ki se je zgodil v evroobmočju eh, in ne pa v tistih državah, državah, ki niso sprejela evra. Nekonvencionalni ukrepi in. Mm, so, so bile v korist bankam, vendar pa podjetja in gospodinstva niso imela nič od tega. In ravno tako je BCE vzela denar od najrevnejših državnih dala najbogatejšim. Eh, uh, in zaradi tega se je industrijska proizvodnja zelo zmanjšala in BCE mora prevzeti odgovornost za ta polom. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Štefan Berger. Ja, eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa Lagarde, zelo pozitivno se mi zdi, da ste v Evropsko centralno banko prinesli svoj stil, da želite pregledati politiko strategijo in da želite izboljšati komunikacijo. Vendar pa, če boste ugotovili, da monetarna politika ni bila ustrezna, ni dovolj, da o tem samo dobro komunicirate, ampak morate politiko spremeniti. Videli smo, da bo inflacija dosegla 1,2 odstotka leta 2019 in 1,1 odstotka za leta 2020. Če bo to držalo, potem vaš cilj ne bo dosežen in to je, da dosežemo dvoodstotno inflacijsko stopno. In kaj ti vidimo, da po desetletju nizkih obrestnih mer, prihaja do negativnih posledic v državah kot je Nemčija. Mi smo narod varčevalcev, varčnih ljudi in to za nas pomeni zelo velik problem. Zato prosim, da to upoštevate v času vašega kritičnega pregleda. Treba je tudi poskrbeti za kapitalsko unijo, bančno unijo, eh, schemo, jamstveno schemo za naložbe. To je seveda dobro, vendar pa je treba najprej poskrbeti za predpogoje. Mi namreč ne moremo skleniti eh, zavarovanja z nekom, ki mu hiša že gori. Prosim, da tudi to poštujete. Najlepša hvala. Silva Pereira. Najlepša hvala, gospod predsedujoči kot smo v Evropskem parlamentu že veliko krat eh, povdarili, v času predsedovanja Marija Dragija Evropski centralni banki je nujno poskrbiti za odpravljanje posledic finančne eh, krize, okrepiti evro in eh, tudi najti izhod iz recesije za evropsko gospodarstvo. Vi tukaj, gospa Lagarde, napovedujete nove ukrepe, novo strategijo, nove cilje za boj proti podnebnim spremembam in upoštevanje zelenega dogovora to je res pomembno. Pomembno pa je, da moramo ohraniti naslednje in to je monetarna politika, ki bo spodbujala gospodarsko rast. To je še vedno namreč pomembno, zato da bomo ohranjali gospodarsko rast in da bomo dosegli cilje, ki smo zdaj na področju inflacijske stopnjo, stopnje. Če ne bomo dobili bolj še bolj radodarne proračunske politike ne bomo dobili monetarne politike, ki jo nujno potrebujemo v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Eroglu. Najlepša hvala, gospa Lagarde, gospod Dombrovski, s kolegice in kolegi rad bi se osredotočil na en element tega poročila in to je gotovina. Gospa Lagard, vi ste veliko krat dejali, da si želite pridobiti zaupanje naših državljank in državljanov in to sem si vzel k srcu. Državljani se bojijo namreč odpravljanje gotovine v Evropski uniji. In izginotje um, bankovcev za 5 evrov je znak, da se bo to zgodilo. Gotovina je pač uh, simbol svobode in neodvisnosti. Glede na to, da je gotovina zavarovana pred negativnimi obrestnimi merami. In v poročilu piše tudi, da moramo to ohraniti za naše državljane, da jim damo možnost, da še naprej ob, uporabljajo to sredstvo in da ohranijo svojo neodvisnost. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Rinal. Najlepša hvala. Predsednica Lagarde, iz branja letnih poročil BCE beremo stalno hvalo negativnih obrestnih mir kot najboljšo strategijo za okrevanje gospodarstva v evromočju. Se vam ne zdi, da trajanje te politike negativnih obrestnih mir je imela kot um, škodljivi učinek to, da je so, zaradi tega so poklekni, pokleknile komercialne banke, ki so motor za družine in za majhne srednje velike podjetja? podjetja in niso več mogli nuditi kreditev. Krati pa ste podprli naložbene banke, tiste, ki so najbolj špekulativne. Poleg tega ne menite, da po vseh operacijah, kot je QE, ki so zme, zmanjšale, ki so torej povečale uh, bilanco BCE na 4,65 trilijonov evrov, tako da je prišlo do velikih, velikih sredstev, kar pa ni prišlo do realne uh, ekonomije in prišlo je do stalne deflacije in da je sedaj napočil trenutek, da bi upoštevali take strategije, kot je helikopter money in uh, um, torej s tem se soočili s krizo v evroobmočju. Hvala. Gospa Fitzgerald. Uh, Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospa Lagarde. Prejšnji teden smo odboru Ekon rekli, da moramo upoštevati tudi stroške stanovanj pri ukrepih v zvezi z inflacijo ECB. Na nedavnih volitvah na Irskem je bila ta tema zelo aktualna. V Dublinu, naprimer, so se cene najmnin podvojile od leta 2010 in cene stanovanj so se povišale za 70 odstotkov od leta 2013. Cene nepremičnin se zelo višajo v Evropi in mislim, da potrebujemo bolj raznovrstne finančne instrumente, da se borimo proti temu. In tudi vi ste govorili v zvezi s tem, preden ste bili predsednica ECB. Dejali ste, da mora ECB razumeti in ljudem razložiti, zakaj gre. Če želimo spet zagotoviti zaupanje ljudi, potem je zelo pomembno, da se izvede ta projekt posvetovan za državami članicami. Mislim, da to krepi demokracijo, ampak vprašanje stanovanja je ključnega pomena, kajte če želimo ostati v stiku z državljani, moramo razumeti, zakaj gre, prav tako moramo odgovoriti na njihova vprašanja. Mislim, da moramo res preučiti ta problem. Gre za resno socialno-ekonomsko vprašanje, ki se pojavlja v več državah članicah. In mislim, da je to vprašanje, kjer imate vi in ECB zelo pomembno vlogo, kar zadeva vodstvo, razumevanje in iskanje alternativnih rešitev. Hvala. Herr Kollege Alfred Sand. Gospod Alfred Sand, čestitke gospodu Mauridesu za odlično poročilo. Tudi jaz se želim posvetiti temi, ki si zasluži več pozornosti, ampak z drugačne perspektive, kot smo je vajeni do zdaj. Gre za banke, velike in majhne, v evroobmočju. Podcenjujemo, kako zahtevne in težke so razmere na tem področju. Številni ne želijo napadati politik kvantitativnega lajšanja ECB. Drži, če to spodbuja gospodarsko rast, je to dobro in s tem se strinjam. Ampak to povzroča tudi kolateralno škodo bankam. Drugi dejavniki prav tako prispevajo k temu, naprimer preveč pravil, to dviga operativne stroške. V Uniji govorimo o Uniji kapitalskih trgov, ampak banke krčijo storitve svojim državljanom, zato da ostanejo dobičkonosne in to ima negativne socialne posledice. Po mojem, tako ne bomo dobili evropskih šampionov na področju bančništva. Če banke ne bodo več aktivne v nacionalnih gospodarstvih, bodo državljani in ma se pa je trpeli, pa ne samo oni. Hvala. Gospod Hajder je naslednji, izvolite. Hvala, gospod podpredsednik. To poročilo je milo rečeno sramota. Gre za lep primer lepega besedičenja in pometanja problemov pod preprogo. Gospodarska rast naj bi bila posledica nične obrestne mere, čeprav to sploh ni povezano eno z drugim. Vrčevalci trpijo zaradi teh nizkih obrestnih mer in tega sploh ni v poročilu. Vedno več je tudi tvegan za institucionalne vlagatelje, kot so pokojninski skladi. To sploh ni omenjeno v tem poročilu. Pregrevanje finančnih trgov zaradi blage monetarne politike, to ni omenjeno. In tudi vedno večja socialna neenakost, tudi o tem niti besede v tem poročilu. Zaradi monetarne politiko, eh, zaradi monetarne politike se večajo tudi državni dolgovi. No, tudi to ni umenjeno v tem poročilu. To poročilo me spominja na komunistična poročila iz nekdanjega vzhodnega bloka. Tam je bilo napisano samo tisto, kar je partija želela. Kam je to vodilo, vemo vsi. Hvala, gospa Laluk. Gospa Lagarde, hvala, da ste z nami sledite monetarni politiki, ki se imenuje kvantitativno lajšanje, zato da bi spodbudili gospodarstvo. In v parlamentu nas je kar nekaj, ki smo bili potolaženi zaradi tega, kajti veliko je egoizma in uh, napačne, napačne mentalitete. Zaradi tega še vedno nimamo takšne rasti, kot bi jo lahko imeli. Vendar, zaradi teh razmer je na vaših plečih veliko breme. V vašem govoru je bilo veliko dobrih elementov, ampak niste omenili špekulacij in jaz želim govoriti o tem. Kvantitativno lajšanje poteka že nekaj let, to vpliva tudi na realno gospodarstvo, ampak To bi lahko vodilo tudi do finančne atrofije in Evropska centralna banka mora nekaj storiti za to, da se bori proti špekulacijam. Zanima me, kaj boste storili na tem področju. Hvala. Hvala. Lepa, gospod Tank. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Lagarde, pozdravljeni.